se možno je nadaljuje. possiamo riprendere lahko nadaljujemo z razpravo. Prvi govornik je predstavnik sveta. V imenu sveta bo spregovoril minister Schmidt. Gospod minister, izvolite besedo. gospod predsedujoči spoštovani poslanci in poslanke vzroki za priliv beguncev ki prihajajo v evropski uniji so v grozljivih konfliktih ki se pojavljajo oziroma so se začeli v iraku poleg tega je tu tudi kriza ki že dolgo pesti afganistan in afriški rok. Odločitve predsednikov vlad in držav na neformalnem zasedanju 23. septembra potrjujejo zavezanost Evropske unije eh, na eh, zunanjem, notranjem področju in eh, pri reševanju humanitarne plati te krize. Zelo konkretno, sprostili bomo ustrezna sredstva za to, da bomo lahko financirali delo humanitarnih organizacij, ki delujejo na terenu, eh, kot je to Visoki komisarjat za begunce in svetovni program za hrano. Tako se želimo bolje odzvati na potrebe beguncev, ki ostajajo blizu svoje države izvora v Turkiji, eh, Libanonu, eh, Jordani, v Siriji smo Eh, glavni donator spričo vojne, ki se kar ne konča. Potrebno je okrepiti tudi skrbniški sklad, ki omogoča izvajanje konkretnih projektov. Pomagamo beguncem na kritičnih področjih, kot je zaposlovanje mladih in izobraževanje. Eh, pomemben je tudi sklad Madat eh, in pa sklad nujni sklad za Afriko. Gre za skupno odločitev parlamenta in evropskih voditeljev. Na notranji ravni pa poskušamo najti ustrezne in hitre odgovore na humanitarne razmere beguncev in poskušamo storiti vse, da bi to vprašanje prednostno obravnavili. Zato sta se zgodili dve zasedanji eh, ministrov za notranje zadeve 14. Eh, in 22. septembra, poleg že vnaprej načrtovanega zasedanja predsednikov. Eh, vrsta sestankov se je zgodila že aprila in maja in na teh sestankih je komisija predložila svežen dodatnih ukrepov, ki jih je komisija eh, sprejela oziroma potrdila 9. septembra. Eh, včeraj smo na kosilu ministrov eh, izvedli izmenjavo mnen o tem, kako lahko institucije podprejo oziroma pomagajo državam, ki trenutno sprijemajo največje število beguncev, kako olajšati njihovo integracijo, kako olajšati njihov dostop do trga dela, kako podpreti in uskladiti oceno njihovih poklicnih eh, kvalifikacij in podobno. Eh, Eh, gospa Tyson eh, je predložila določene razmisleke glede tega, kako uporabiti sredstva, ki izhajajo iz Evropskega socialnega sklada, zato da bi lahko bolje delovali na tem področju. In predsedstvo namerava tudi znotraj sveta EPSKO nadaljevati s temi razmisleki, zato da bi usklajeno in učinkovito vzpostavili uh, Eh, ustrezen pristop za države, ki sprejemajo največje število beguncev. Vsa ta prizadevanja so eh, omogočila oziroma morajo omogočiti, da pridemo do konkretnih rezultatov v čim krajšem možnem času. 14. Eh, septembra je bila sprejeta odločitev sveta, o začasnih oziroma eh, kratkoročnih ukrepih za pomoč Italiji in Grčiji. Predvidena je bila eh, premestitev prvega eh, dela priseljencev. Poleg tega pa je svet sprejel tudi drugo odločitev o preselitvi 120 tisoč oseb, ki si zaslužijo mednarodno zaščito iz Italije in Grčije v vse druge države eh, in vseh drugih držav, ki potrebujejo pomoč. Zadovoljstvom pa ugotavljam, da so prvi hotspots že operativni. Kolikor vem, bodo drugi hotspots kmalo postali operativni. Italija in Grčija sta tudi vzpostavili posamezne poti. To je bilo predstavljeno tudi na forumu strokovnjakov, ki ga je organizirala komisija, pri čemer je sodelovala z EASom, tudi na sestanku strateškega odbora za migracije in azil 5. oktobra je bilo to predstavljeno. Praktični vidiki in izvajanje mehanizma za preseljevanje so bili predmet obravnave tudi nekoliko bolj podrobno. Svet je zelo zadovoljen z odličnim sodelovanjem z Evropskim parlamentom. Hvala parlamentu, da se hitro odziva na vse sklepe, ki jih sprejemamo. To kaže na voljo, da čim hitreje dosežemo konkretne rezultate, da ponudimo beguncem pomoč in zaščito, do katerih so upravičeni. Države članice, ki so najbolj izpostavljene, pa morajo biti deležne pomoči, jo, za katero prosijo. Poleg tega bi morali poskrbeti za posameznike, ki pridajo v Evropsko unijo iz Libije in preko sredozemlja. Mi računamo tudi na konkretne rezultate, zlasti na vrhu, ki bo potekal v Valeti. Ukvarjali se bomo z razlogi, zakaj prihaja do migracij, zaščito migrantom in beguncem bomo ponudili, potem je pa tu še sodelovanje na področju ponovnega sprejema in vračanja. Gospod predsedujoči. Kot predsedstvo se aktivno zauzemamo za to, da bi države članice in ključne partnerje spodbudili k temu, da dosežemo cilj in sicer, da bi podvojili pomoč, ki prihaja iz evropskega proračuna in sicer naj bi znašala pomoč dodatno milijardo evrov za vse humanitarne organizacije, ki sodelujejo v tej državi. Belgija in Nizozemska sta nedavno najavili, da boste dali dodatna sredstva v višini 48,5 milijonov evrov evrov in 30 milijonov evrov. Združeno kraljestvo bo dalo dodatnih 5 milijonov funtov, Nemčija in Francija pa sta obe povedali, da boste dali še po 100 milijonov. Vsa ta prizadevanja pomenijo, da je Evropska unija vodilna pri nudenju pomoči. Mislim, da bi morali spodbuditi tudi mednarodno skupnost v tej smeri. Zato smo zelo veseli, da kot predsedujoča skupine G7, Nemčija namerava ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov organizirati dogodek oziroma organizirali so že dogodek, ki je prispeval k temu, da smo zbrali milijardo evrov več. Komisija je že podala tudi predloge v zvezi s prilagoditvijo proračuna. Mi kot predsedstvo se zauzemamo za to, da bi te ukrepe spodbudili tudi v svetu. Seveda potrebujemo aktivno podporo Evropskega parlamenta. Želimo si, da bi čim hitreje začeli izvajati sprejeti odločitve, da bi upravili potrebne proračunske prilagoditve. Nobenega dvoma ni, da lahko računamo tudi na vas v tej smeri. Hvala lepa za vašo pozornost. Beaucoup, hvala lepa, minister Šmit, hvala lepa luksemburškemu predsedstvu. Besedo pa predajam prvemu podpredsedniku komisije, gospodu Timmermansu. Najlepša hvala, predsedujoči. Danes smo vsi na preizkušnji. Soočamo se z nedvomno največjim izzivom za Evropo te generacije. Na preizkušnji je naša zmožnost, da se soočimo z ogromno humanitarno krizo, naša zmožnost, da razumemo, da so možne samo rešitve na evropski ravni. Na preizkusu je pravzaprav bistvo naše Evropske unije. Na preizkušnji so naše skupne temeljne vrednote in mrsikaj, kar smo slišali danes, eh, vse to potrjuje. In moram reči, da ko ljudje poskušajo trditi, da tisti, ki danes prihajajo v Evropo, eh, večinoma so ljudje, ki iščejo boljšo prihodnost in niso begunci, kar je povsem neutemeljeno, nobenih znanstvenih dokazov ali podatkov ni. In ljudje to pravijo tu v tem parlamentu in očitno gre tu za Eh, ljudi, ki ne želijo dajati vtisa, da niso pripravljeni pomagati pravim beguncem. In mislim, da ti ljudje, ko bodo spoznali, da dejansko imamo opravka s pravimi begunci, bodo videli, kako zmotni so njihove trditve in da bodo tudi oni prišli do sklepa, da so možne samo evropske rešitve. Eh, ni potrebe, da bi se skrivali pred tem dejstvom. rečeno je bilo, kaj ti eh, očitno ljudje, ki se ne strinjajo s tabo, mislijo, da lahko to tako izrazijo. Eh, ljudje pravijo, pa pojdite v taborišče in se pogorite s temi ljudmi. Ja, točno to sem storil, ampak očitno slišite samo tisto, kar želite slišati, ko se pogovarjate z ljudmi v taboriščih. In vem, da dan danes strah pomeni pomemben dejavnik v evropski družbi. Številni evropski državljani se bojijo in veste, kakšne so značilnosti strahu. Ko se bojite, iščete dokaze, da je vaš strah utemeljen in niste odprti za dokaze, da vaš strah ni utemeljen. Odgovorna politika v takih razmerah ni, da se vdamo strahu, ni da ustvarjamo stereotipe, da ljudi razvrčamo v skupine in kategorije, ampak da najdemo rešitve za problem, namesto da bi samo povečevali strahove v upanju, da bomo na ta račun dobili več glasov na naslednjih volitvah to je tudi čas, ko bodo politiki po vsej Evropi na preizkušnji, ko bodo morali dokazati svojo integriteto in ko bodo morali se odreči temu, da bi posegli po kratkoročnih rešitvah za to, da bi eh, zaslužili glasove. In upam, da bomo vsi delovali odgovorno v tem trenutku. Evropski svet je bil prejšnji teden odgovoren, ko je odprl vrata za odločitve, ki jih zdaj lahko začnemo izvajati in naj te odločitve na kratko predstavim. Prejšnji teden smo se odločili, da bomo ukrepili zunanje meje, da bomo povečali človeške vire in tudi finančne vire za Frontex, EASO in Europol. Povečali bomo financiranje za programe PNZ, 100 milijonov evrov za izredno pomoč državam članicam, ki so najbolj prizadete. To je dodatnih 100 milijonov k preostalim 73 milijonom reševali bomo človekoljubne potrebe, zato da bodo države članice lahko zagotovile zatočišča, zdravstveno oskrbo in da bodo poskrbele za temeljne potrebe prišlekov. Pospešili smo pripravo konference o Zahodnem Balkanu, prav tako smo pospešili pripravo vročih točk, zato da bodo države članice hitreje in lažje registrirale in identificirale migrante. Tako bomo lačevali med tistimi, ki imajo pravico do azila in tistimi, ki nimajo. Prav tako bomo še naprej izvajali šengenski pravni red in tudi Dublin. Povečali bomo prispevke v proračun, eno milijardo bomo zagotovili v NHCR svetovnemu programu za hrano in drugim programom za to, da bi pomagali beguncem v tej regiji. Pomagali bomo Turčiji, Libanonu in Jordaniji pri tem, da rešujejo to krizo. Prav tako bomo imeli skrbniški sklad za Sirijo, prav tako bomo imeli tudi izredni sklad za Afriko. Pripravili bomo tudi vrh v valeti 11. in 12. novembra. To so pomembne odločitve, ki jih bomo tudi izvajali. Če jih bomo izvedli, potem moramo vedeti, da ne gre zato, da ne vemo, kaj storiti. Kot na drugih področjih nam tudi tukaj primankuje samozavesti. Prepričan sem, da nam lahko uspe, strinjam se z kanclerko Merklovo. Uspelo nam bo. Nobenega dvoma ni o tem. Mislim pa, da moramo rešiti vprašanje moralnega tveganja. Države članice morajo zaupati druga drugi. To je tisto ključno vprašanje države članice, tiste v prvi bojni liniji, morajo upraviti svojo nalogo, zavarovati morajo zunanje meje, poskrbeti morajo, da se vzamejo prsni otisi migrantom, tiste druge države članice pa morajo pokazati solidarnost s prvimi državami članicami, s tistimi, ki so v prvih bojnih linijah. To je tisto, zakaj gre. Izvajati moramo dogovore, potem se bo povečalo zaupanje in tudi medsebojno zaupanje v Evropi. To je tisto, kar potrebujemo med državami članicami. Kakor sem povedal prej, mislim, da to drži na več načinov. Prihaja zima. Govoril sem s gospodom Guterresom, visokim komisarjem za begunce, in rekel je, vemo, kako bi lahko pripravili tabore na zimo, vendar ne moremo pomagati tistim, ki so v gibanju, tistim, ki se premikajo ne moremo poskrbeti, da bodo tisti, ki se gibajo, pripravljeni na zimo. Zato je treba pozdraviti mobilizacijo proračuna v te namene. 200 milijonov UNHCR-ju, svetovnemu programu za hrano in drugim agencijam za to, da bi pomagali razseljenim ljudem. 300 milijonov človekoljubne pomoči naslednje leto in, kakor veste, smo države članice prosili, da tudi same zagotovijo enaka sredstva. In voditelji držav in vlad so se s tem strinjali. Veselim se že nadaljnih korakov na naslednjem vrhu in upam, da bodo ljudje razumeli, da ena milijarda ni preveč za človekoljubno pomoč. Hvala lepa še enkrat temu parlamentu. Še enkrat ste vzorno vodili proces. Vi ste po pospešenem postopku poskrbeli za proračunski proces in svojo odgovornost ste prevzeli na zelo odgovoren način. Skrbniški sklad za Sirijo naj bi dosegel eno milijardo in to so še posebej pozdravile tiste države članice, ki bodo v prvi bojni liniji po zimi. Človekoljubna pomoč je nujna. Ko govorimo o pomoči, ne gre samo za finančno sredstvo. Zagotoviti je treba tudi mehanizme pomoči ljudi, sredstva, To je tisto, s čimer se gospod Avromopolos, Tialinidis, Han in Andrukaitis ukvarjajo. Mehanizem za civilno zaščito je pripravljen na aktivacijo, to moramo storiti hitro. Ne želimo zapravljati časa, ukrepati želimo čim prej. Potreben je nek eh, kvantni preskok glede zmogljivosti sprejemanja v Grčiji. To je najbolj nujna naloga. Predsednik Juncker je poskrbel, da bodo ljudje koordinirali mobilizacijo sredstev na ravni držav članic in Evropske unije. Brez absorpcijskih zmogljivosti nam ne bo uspelo. S tem se strinjamo vsi. Mi moramo imeti ločen program za UNHCR. To bomo dokončali pri hodnih tednih. Grčija se mora vrniti v dublinski sistem in povedati moram, da želim pozdraviti odločitev grške vlade, da so se zavezali k temu, da se bodo vrnili v Dublin. Ne bomo pripravljeni na vse po zimi. Ampak komisija je storila vse, kar je v njeni moči, zato da bi za to poskrbeli. Tako na zunanji strani, kot tudi na notranji strani Evropske unije. V Turčiji o tem ne bom govoril, več bomo o tem povedali danes popovdan. Izvedeli boste, kaj bomo počeli na tem področju v prihodnih tednih. Verjetno se strinjate, da gre za človekoljubno situacijo, delimo si breme, ampak gledati moramo širše. Treba je odpraviti vzroke za to. Vrh v valeti bo zelo pomemben, ampak eh, zdaj ne bom več ponavljal predsednika Junkerja. Begunci, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem, so pripravljeni tvegati vse za, samo za možnost boljšega življenja. In to se bo nadaljevalo. Druge možnosti nimajo. Mi pa nimamo druge možnosti kot to, da jim zagotovimo varno zatočišče, da jih zavarujemo in da jih ustrezno obravnavamo v Evropski uniji in tudi v drugih državah, kjer so nameščeni. Zato je čas, da spet dobimo medsebojno zaupanje, da si naberemo samozavest, zato da bomo lahko skupaj zmogli. Hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik Timmermans. Zdaj bomo začeli z razpravo. Ob pol enih bomo glasovali. 40 govornikov imamo, zato lepo prosim, da se držite časa za govor. Začne gospa Vozenberg. Hvala lepa. To je razprava o beguncih in gre za nadaljevanje tega, o čemer smo govorili prej. In prav imate, Evropska unija je edina institucija, ki je sposobna rešiti ta problem. Potrebujemo evropsko rešitev, ampak to mora biti politična rešitev. Predsednik Tusk je govoril o solidarnosti med državami članicami. To seveda potrebujemo. Zaščititi pa moramo tudi meje. Spoštovati je treba vsa pravila Evropske unije, vendar tega problema ne bomo mogli rešiti, če ne bomo ne mudoma začeli sodelovati z državami izvora teh beguncev. Evropska unija je, kakor veste, med povzročiteljicami te krize, ampak mislim, da moramo podpisati tudi dogovore z tranzitnimi državami za te begunce. V mislih imam predvsem Turčijo predsednik Erdogan nas je včeraj kritiziral zato, ker ne, nismo sposobni sprejeti 250 tisoč beguncev in da jim nismo sposobni zagotoviti človekoljubne pomoči. On pa ima v svoji državi 2 milijona ljudi, ampak pozabil je omeniti, da smo mu zagotovili milijarde evrov za to in da ne spoštuje dogovorov, ki jih je podpisal z Grčijo in Evropsko unijo. Evropska unija tega problema ne bo mogla rešiti sama, ker gre za človekoljubni problem in to je povezano z željo ljudi, da preživijo. Gospod Fleckenstein, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Človekoljubno pomoč potrebujejo ljudje ne samo v naših državah članicah, ampak tudi na poti, torej na Balkanu in v Turčiji, seveda pa tudi v kriznih območjih samih. Mislim, da se lahko zahvalimo prostovoljcem in drugim, ki jim pomagajo, pomagajo jim do izčrpanosti, pomagajo jim v Srbiji, v Siriji, v tabori, na glavni postaji v Minhnu. Seveda je treba vse to financirati. Dobro je tisto, kar je sklenil svet, torej da je treba povišati finančno pomoč. Vendar, kaj bi se zgodilo, če bi države članice se držale obljub, ki so jih dale. Kje je tistih 0,6 odstotka za razvojno sodelovanje? Zdaj moramo ukrepati hitro. Plačati je treba in ukrepati zelo hitro. Begunci trpijo, so pod velikim bremenom in mislim, da si zaslužijo vso našo pozornost in vse naše napore. Hvala. Stevens, Helga Stevens, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Turčija dobiva finančno podporo strani Evropske unije, zato da lahko še naprej zagotavlja dobro podporo beguncem. Vendar ne smemo pozabiti določenih težav in določenih omejitev. Videli smo, kakšne posledice je pustila vojna v Siriji, vendar begunci pogosto ne dobijo ustrezne pomoči v taborih. Tisti, ki pomagajo beguncem, prav tako včasih potrebujejo zdravstveno pomoč in drugačno pomoč. Te vrste pomoči v taborih pogosto ni. Otroci ne morejo obiskovati šol, Tudi slepi otroci potrebujejo posebno podporo, specifično prilagojen pouk in tako naprej. Smo v specifičnih okoliščinah in to pomeni, da je treba pomoč zagotoviti na prilagojen način tudi invalidom. Pogosto te pomoči ni dovolj. Ko sem obiskala begunski tabor, sem to sama videla. To je bilo v Jordani, maja če se finančni viri učinkovito in ustrezno porabljajo, lahko Evropska unija doseže zelo veliko. Hvala. Hvala lepa, gospod Vikström. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaliti se želim Turčiji, Jordani in Libanonu. Do sedaj so sprejeli med 3 in 4 milijone od 10 milijonov sirijskih beguncev. V Evropski uniji pa imamo 28 držav članic in do sedaj smo jih sprejeli približno 500 tisoč. Mi smo najbogatejši kontinent na svetu in to je naš prispevek. Mačarska. Tam begunce čaka ograja z bodečo žico, na njih se strelja s suzivcem in še več. Nacionalna zakonodaja skrbi za to, da so mađarski državljani, ki naprimer namestijo begunce doma, izpostavljeni tveganju, da jih za tri leta vržejo v zapor. Njihovi sosedje pa sedaj vohunijo za mačare, ki človekoljubno pomagajo beguncem. Je to Evropa, ki si je želimo, gospod predsedujoči? Je to Evropska unija, ki si je želimo? Že od druge svetovne vojne naprej nismo imeli takšne zakonodaje v svojih državah članicah in sramotno je, da smo na tej točki. Toliko več lahko storimo in toliko boljši smo lahko svet nas gleda. Ko sem bila v ZDA, je Orban podal govor in rekel, da to je Evropa danes. Če je res tako, me zanima, kakšna bo prihodnost. Hvala. Gospa Sargentini. Voorzitter, dank u wel. Hoe wij onze. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Način, kako obravnavamo begunce, veliko pove o naši civilizaciji, o naših vrednotah. Cenim tiste države, ki počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi pomagali begunce, znajdejo pri njih. Te države jim pomagajo najti varno zatočišče po drugi strani pa nekatere države članice z bodečo žico in sozivcem ljudi naganjajo. Menijo, da bodo pomagali beguncem tako, da kruh mečejo preko ograje. To je nečloveško postopanje z ljudmi. Če bomo to sprejeli brez obsojanja, potem mislim, da bomo mi prevzeli del odgovornosti. Mislim, da se prav to dogaja. Vsi poskusi, da bi razmere na mačarskem opisali na neutralen način, so neustrezni. Treba je potegniti posledice Orbanovega vedenja. To se je zgodilo včeraj zvečer s socialnimi demokrati. Gospod predsedujoči, civilizirano in človeško moramo govoriti drug z drugim. Če tega ne bomo sposobni, kako bomo obravnavali begunce na ustrezen način? Hvala. Gospa Sargentini, modri karton, boste odgovorili gospod basco dve kratki vprašanji imam najprej je bila evropska komisija oziroma ali pričakujemo od evropskih držav da nadzorujejo zunanje meje v skladu z pravili evropske unije ali ne to je prvo vprašanje v zvezi z madžarsko madžarska meja je bila prekoračena 300 tisoč krat. Srbija in Hrvaška sta varni državi. Ti ljudje so varni v teh državah. Zakaj ljudje potujejo naprej v Nemčijo? Zato, ker so pač gospodarski begunci. Hvala. Izvolite, gospa Sargentini. Sir, at the moment. Gospod, trenutno sem glavna opazovalka volitev v Tanzaniji. Ljudje mi pravijo, da opazovanje in spremljanje ni ukrepanje. Mačarska mej ne spremlja, ampak ljudi potiska nazaj. In po naši zakonodaji je to prepovedano, gospa Ferrara. Onorevole Ferrara. Grazie, Presidente. Bene. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, tudi danes eh, smo eh, poslušali logiko manjšine, eh, tako bi lahko zaznamovali odločitve, ki se sprejemajo v Evropski uniji. Gre za razdelitev 160 tisoč beguncev. Imeli naj bi eh, pilotni projekt, eh, z pomočjo katerega naj bi spremenili eh, Dublinsko uredbo. Potrebujemo stalen sistem, ne pa, da kar naprej sprejemamo nujne ukrepe. Ponovno je komisija zanemarila mnenje Evropskega parlamenta pri sprejemu odločitve. Eh, begunska kriza je eh, mednaroden pojav, zapleten pojav, na katerega ne moremo eh, odgovarjati z nujnimi ukrepi. Potrebno se je soočiti z vzroki za nastanek te begunske krize. Potrebno je odgovoriti na situacijo v državah, iz katerih begunci prihajajo. Predlagali smo zakonite poti eh, dostopa v Evropsko unijo. Na ta način eh, bi imeli eh, ustrezen dostop za begunce v Evropsko unijo. Poleg tega bi na ta način zagotovili varen dostop za vse, ki bežijo pred vojno. Določene države članice so v večjih težavah in zato jim je potrebno pomagati tudi z revizijo Dublinske uredbe. Gospod Fontana. Ma devo... Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, tisto, kar me najbolj preseneča, je, da slišim veliko kritik na račun eh, Mačarske. Zdi se mi, da pozabljamo na temeljni problem eh, in sicer na islamsko državo. Zato bi rad vedel, eh, Kako bo Evropska unija odgovorila eh, na to situacijo? Vem, da posamezne države članice odgovarjajo vsaka na svoj način, ampak skupnega evropskega odgovora ni. Begunci eh, bežijo pred vojno, torej je potrebno narediti konec vojni in tako bomo rešili tudi begunsko problematiko. Veliko je govora o strahovih in tudi meni, mene je strah. Strah me je, da zunanjo politiko določajo tiste osebe, ki so povzročile ta eh, val beguncev. Tisti, ki so eh, povzročili eh, to škodo, oziroma eden izmed tistih, ki so povzročili to škodo, je celo prejemnik Nobelove nagrade. Zato še enkrat povdarjam, mislim, da se je potrebno s krizo soočiti pri koreninah. Gospod Sinadinas. Hvala lepa. Pred letom dni gospod predsedujoči je komisar Avromopolos dejal, da se ne bomo vrnili nazaj k Evropi kot eh, kontinentu zaprtih meja. Zanima me, ali je danes zadovoljen. Sto tisoči migrantov so preplavili Evropo. Džihadisti te migracijske tokove izkoriščajo za to, da se usilijo v Evropo tisoči umirajo v sredozemlju. Teh tokov ne moremo nadzirati. Ne moremo nadzirati imigrantov. Države, kot sta Slovenija in Nemčija, so uvedle ponovni nadzor na notranjih mejah. Nekatere druge države z vojsko nadzirajo imigrante. Problema ne bomo rešili samo z denarjem. Evropa mora razumeti, da je treba pomagati tistim, ki se borijo proti ISIS-u. Turčijo moramo prepričati, da je treba spoštovati pravila, prav tako pa moramo poskrbeti, da begunci, ki pridejo v Turčijo iz Sirije, dobijo obdelavo asila oziroma azila v tej državi, ne v Evropi. Gospa Holma, hvala lepa. Zelo sem vesela, da so države članice skupaj s komisijo začele izvajati konkretne korake Še posebej mi je všeč, da govorimo o eni milijardi, da bomo podpirali izredni sklad, da bomo ukrepili pomoč Turčiji in tako naprej. No, zelo lepo je, da staj temu sledijo konkretna dejanja, da imamo jamstvo, da bodo skladi dejansko dobili finančna sredstva in da bodo številke ustrezne, kaj te dosedanje stopnje uplačil v svetovni program za prehrano niso dovolj tako strani Evropske unije kot strani držav članic, je teh uplačil premalo. In drugič, mislim, da je bistveno, da se posvetimo razlogom za to vojno in da ne prepustimo ukrepanje nekomu, ki se v zadnjih letih v Ukrajini ni posebej izkazal kot miroljuben človek. Mislim tudi, da je zelo pomembno, da spregovorimo o vročih točkah gospa Sargentini je poskusila napasti socialiste, no socialisti in ELS smo skupaj menili, da postopek zelenih Gueja, Aldeja in še nekaterih ni bil ustrezen. Mislim, da je mogoče enako videti na slovaškem, tudi na češkem. Zato ima gospod Timmermans prav. Konkretno je treba z državami sprejeti konkretne ukrepe in korake za to, da bomo obravnavali begunce in da bodo meje v skladu z evropskim pravom zaščitene, zato da bodo prehode meja prav tako pravno urejeni. Hvala. Besedo zajem poslanki, ki je bila odsotna iz upravičenih razlogov, oziroma poslancu, ki je bil odsoten iz upravičenih razlogov. Hvala lepa. Danes zjutraj smo prisluhnili svetu. Gre za to, da bi poskusili Evropo prikazati kot žrtev, zato da bi lahko priklicali Schengen. Smo v razmerah, ko so človeš, človekove pravice ogrožene in nekatere države članice so sprejele to strašenje desnice. To bi lahko povzročilo veliko krizo. Pred enim mesecem dni je gospa Mogherini rekla, o čem govorimo, ko govorimo o migracijski krizi, o masovni migracijski krizi. Govorimo o nič cela enem odstotku prebivalstva Evrope. To je vse. Zaradi tega nismo uredni, ne vem kakšne pohvale, če država članica odpre vrata za 160 tisoč ljudi in eh, druga država članica prispeva nekaj denarja za to, da bi pomagali beguncem v Jordaniji, v Siriji in v sosednjih državah. Ne. Med nami je skrajna desnica in oni vse skupaj izkoriščajo za to, da širijo strah. Hvala. Gospod Widenholzer, hvala lepa. Z nekaterimi kolegicami in kolegi sem bil v Libanonu in Jordaniji in pripričani smo se lahko, kakšno breme prevzemajo te države na se. Mislim, da so že dosegli mejo in ne vem, kaj se bo zgodilo, ko vse skupaj ne bo več delovalo. Že sedaj lahko vidimo, da vse poka po šivih. V juliju so pomoč iz 27 dolarjev zmačali na 13,7 dolarjev. Zaradi tega je prišlo do tega velikega vala beguncev v Evropo. Pozdravljamo odločitev sveta. Bojim se le, da je ta odločitev prišla prepozno. Ta finančna sredstva morajo biti zagotovljena zelo hitro. Ta sredstva mora dejansko tudi obstajati in biti jih mora več, kajti v nasprotnem primeru bomo imeli zelo velike težave. Hvala. Gospod Hala Aho. Hvala, gospod predsedujoči. Moja država Finska pričakuje, da bo prejela približno 50 tisoč prošen za azil letos. To je desetkrat več od letnega povprečja. To so večinoma mladi moški iz Iraka, Somalije in podsaharske Afrike. Prihajajo zato, ker so jim tihotapci dejali, da bodo dobili brezplačno stanovanje, dobro plačeno službo in lepo življenje v Evropi. Namesto tega so v centrih za sprejem, barakah in celo šotorih nimajo kaj početi, zato ker stanovanj ni, služb pa prav tako ne. Prihaja zima in kmalo bomo imeli na ulicah na deset tisoče razočaranih in jeznih mladih moških. Gospod predsedujoči, nevarno in neodgovorno je, da omogočamo tako nenadzorovano priseljevanje v Evropo. Potrebujemo hitrejše scheme repatriacije in tudi boljši nadzor nad mejah. Hvala. Gospa Grisbek. Euh, Že nekaj mesecev ponavljamo, da se Evropska unija in države članice srečujejo z zgodovinskim izzivom. Humanitarna kruza se le še krepi, ne le na zunanjih mejah Evropske unije, ampak tudi v osrčju Evrope. Eh, pred nekaj dnevi sva z gospode Srnes odšle, eh, da si ogledava balkansko eh, pot in kaj sva videli najhujšo krizo po drugi svetovni vojni. Izmučene moške, ženske, otroke, obupane posameznike, ki bi pripravljeni, bili pripravljeni storiti vse, da pridejo v Evropsko unijo. Zato, eh, kot je rekel gospod Juncker, eh, moramo zagotoviti takojšno pomoč eh, tem beguncem, hkrati pa je potrebno zagotoviti pomoč tudi tistim državam, ki se srečujejo z največjim navalom beguncem. Tukaj govorim tako o državah na zunanih mejah Evropske unije, kakor tudi o državah tranzita, kot sta recimo. Eh, Srbija in pa nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Le na ta način bomo lahko organizirali ustrezen sprejem in ga hkrati tudi ustrezno nadzirali. Na ta način eh, bomo lahko bolj prepričani v varnost zunanjih meja Evropske unije. To eh, je še toliko bolj nujno, kajti zima se bliža. Dame in gospodje, prosim, da se držite časa za govor, kajti glasovanja ne moremo prestaviti za pol ure. Vsak poslanec, ki uh, govori minuto, ki ima na voljo minuto, govori minuto in pol. Če se bo tako nadaljevalo, uh, se ne bomo mogli držati eh, zastavljenih uh, časov. Gospod Matijas. Hvala lepa. Gospod Šmit, gospod Timmermans, govorili ne bi o humanitarnih razmerah beguncev v Evropski uniji, ampak o tem nismo slišali nič slišali smo več o nekem nakupovalnem seznamu in o denarju. Kaj pa ljudje? Kje so registri ljudi, ki se jih hrani? Ljudi štejemo, ko prihajajo v Evropo, potem jih ustavimo na vlake in jih pustimo. Sploh ne vemo, kje so ljudje, nameščamo v stara koncentracijska taborišča. To so razmere za številne begunce v Evropski uniji dogovor vas, gospodov, pravi, da je treba v Evropi spoštovanstvo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice, vključno z pravicami manjšin. No, gospe in gospodje, ta pogodba ni nekaj, kar bi vi lahko uporabljali po izbiri. Ne morete se odločiti, katere dele boste uporabljali in izvrševali, katere pa ne kaj boste storili z Orbanom, vašim prijateljem? Ali je on izjema za to pogodbo? Hvala. Micro, Mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi. Um, in... Veliko pozitivnih elementov je v odločitvi eh, neformalnega eh, vrha sveta in pa vrha ministrov. Kljub temu pa naj opozorim na dve točki. Države kandidatke eh, Zahodnega Balkana, ki se soočajo z velikim valom beguncev, bi morale biti povabljene na vrh sveta. Potrebno je eh, poznati razliko med sprejemanjem odločitev v soglasju z nekom eh, ali eh, pa z sprejemanjem odločitev v imenu drugih. Naj opozorim kolege v svetu tudi, da je sprejem odločitev s kvalificirano večino, kar pozdravljam, pogumen korak, ampak le, eh, če so pripravljeni iti do konca, če so pripravljeni uvesti tudi sankcije v primeru neizpolnjevanja eh, sprejetih odločitev. Eh, gospod Natal. Gospod eh, predsedojoči pod vprašaj bi rad eh, postavil sam eh, naslov eh, te razprave. Humanitarni položaj beguncev v Evropski uniji in sosednjih državah. Tukaj gre za uresničevanje lastnih političnih interesov. Kriza, s katero se srečujemo v Evropi, ni kriza beguncev, ampak je kriza ekonomskih migrantov, gospodarskih migrantov. 95 odstotkov ljudi, ki prihaja na naš kontinent, ni beguncev, je rekel eh, predsednik eh, vlade Slovaške. Celo Eurostat, statistični urad Evropske unije, je poročal, eh, da 80 odstotkov beguncev ne prihaja iz vojnih žarišč, ampak iz Bangladeša, Nigerije, Gambije in tako naprej. Torej, Rečemo bob, bob, to eh, ni kriza beguncev, ampak kriza eh, ekonomskih migrantov. Gospod Timmermans, gre za to, da se ljudje preseljujejo iz eh, revnih držav v bogate države, hkrati pa kršijo mednarodno pravo. In eh, mislil bi si, eh, da bomo o tem eh, razmislili, da bomo poskušali ta pojav zajeziti. Ne. Eh, Eh, tega ne počnemo, eh, razmišljamo o tem, kako bi jim lahko pomagali. Hkrati pa bodo preplavili naš eh, kontinent z svojim islamskim fanatizmom in mi se proti temu ne borimo, ampak na kocko postavljamo življenje ljudi, ljudi, ki danes sedijo tukaj na balkonu te dvorane. Eden od treh sircev eh, prihaja eh, v Evropsko unijo z ponarejenim potnim listom. Ne vemo, kdo so te osebe. Eden eh, izmed ustanovnih temeljev Evropske unije je prosti pretok oseb, kar pa dovoljujemo sedaj, je prosti pretok džihada. In zato se bojim, da bomo v bližnji prihodnosti vsi imeli krvave roke richiama il regolamento. Gospod Nato, se sklicujete eh, na poslovnik, ja, postopkovno vprašanje. Predvidevam, da so vsi poslanci eh, tega parlamenta bili izvoljeni. Eh, gospod Timmermans, eh, vi pa ste eh, predstavnik komisije in imate pravice, da posegate v to eh, razpravo. Mi smo bili izvoljeni, vi pa ne. Gospod poslanec, prosim, da spoštujete poslovnik Evropskega parlamenta. Vsi izvoljeni poslanci, tudi vi, kot ste dejali, ste bili izvoljeni, morate ta poslovnik spoštovati. Vprašanje je za vas. Ali želite odgovoriti na? Gospod Khan, beseda je vaša za 30 sekund. Hvala lepa, če vključite mikrofon, prosim. Odlično. Libanon, Jordanija, Irak, pa tudi Srbija so države, ki sem jih obiskal. Tam sem videl le begunce. In sprašujem gospoda Natela, kje je bil on eh, v Evropski uniji? Eh, ko eh, sem si eh, sam ogledoval to situacijo. Pomembno vprašanje tukaj je sledeče. Naš kontinent preplavljajo gospodarski begunci. Saudska Arabija, Katar, Kuwait, Bahrajn in druge države pa ne počnejo prav ničesar, sedijo križem rok. Eh, Saudska Arabija je ponudila izgradnjo 200 vahabitskih mošej v Nemčiji. To je norija. Honorevole Kudričke. Gospa Kudrička. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Skrajni čas je, da Evropska komisija spozna, da kvote niso dober način za rešitev problema. Moramo se spopasti z vzroki eh, za begunsko krizo eh, in poleg tega se moramo osredotočiti na eh, zunanje meje Evropske unije in jih ustrezno zavarovati. Le na ta način se bomo lahko ustrezno odzvali na ta problem poleg tega je poskrbeti, potrebno poskrbeti za to, eh, da eh, bodo eh, vroča žarišča dejansko tudi delovala. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti varnost beguncev. V tistih državah, ki sprejemajo begunce, me zanima, kako zagotavljajo varnost. Imamo kolege. iz eh, desnice, eh, ki eh, grozijo, potem imamo posameznike, ki grozijo šariatskim pravom. Torej, kaj potrebujemo? Potrebujemo spremembo varstva na naših zunanjih mejah, tako da bomo zagotovili popoln nadzor nad zunanjimi mejami. Poleg tega pa potrebujemo ustrezne programe, ki bodo zagotovili, Eh, da eh, bodo ljudje eh, spoznali, da begunci niso grožnja. Gospa McEwan, hvala lepa. Prvič Evropski parlament razpravlja tako o notranjih, kakor tudi zunanjih vidikih begunske krize. Mislim, da je to tisto, kar je doslej manjkalo v naši razpravi. Bila sem v Turčiji in sicer eh, z delegacijo odbora za razvoj in videli smo eh, posledice naše nedosledne politike. Brez eh, Turčije ne bomo dosegli rešitve te krize. Poleg tega je potrebno eh, bolje eh, sodelovati eh, tudi z agencijami Evropske unije. Ja, in so begunci v Turčiji. Begunci, ki so izgubili v določenih primerjih celo svoje ude in izgubljajo upanje. Nezaupljivi so in zato prihajajo k nam. Potrebujemo ustrezno izobraževanje, potrebujemo zakonito Eh, pot eh, v Evropsko unijo in eh, tako naprej. Hkrati pa moramo pomagati v večji meri nevladnim organizacijam, ki pomagajo beguncem v Turčiji. To je ključnega pomena. Sorry, there is a... Se upravičujem, modri karton. 30 sekund, beseda je vaša ali predlagate, eh, da bi izgradili kar avtocesto za ISIS skozi Evropo? Ali sploh ne veste, kaj se bo zgodilo z Evropo? Spremenili boste naravo uh, celotne Evrope? Spremenili boste, kako Evropa izgleda? Veste, kaj vem? V 15 meseci je Nigel Farage dejal, da je potrebno storiti več, da bi pomagali beguncem v Siriji sedaj imamo uh, priložnost, da to storimo. Eh, in vi pravite, da sedaj beguncev iz Sirije ni. Mislim, da uh, vodite nedosledno politiko. Onorevoli, bi ricordo. Spoštovani, naj vas opomnim, da je modri karton namenjen temu, da zastavite vprašanja ali pa zahtevate pojasnila tistih poslancev, ki so ravno kar podali svoj prispevek. Eh, modri karton pa ni namenjen eh, sprožanju polemike med eh, različnimi poslanci in tudi ne podajanju lastnega mnenja. Kolega Krasnodebski, najlepša hvala. Gospod predsedojoči, situacija v begunskih taboriščih izven Evropske unije je dramatična in ravno v teh begunskih taboriščih bi eh, morali zagotoviti več humanitarne pomoči. Končno smo to razumeli. Poleg tega pa moramo razmisliti tudi, kako se spopasti eh, z vzroki eh, za ta pojav, eh, ne pa, da zdravimo zgolj simptome. Potrebno bo morda tudi vojaško posredovanje. Zagotovo pa problema ne bomo rešili z tem, da nas težaj odpremo vrata Evrope vsem nezakonitim priseljencem in beguncem. Celo Nemčija je sedaj razumela, da so njihove možnosti omejene in uh, ponovno eh, se uh, vračajo k uh, treznemu razmišljanju. Ne moremo rešiti celotnega sveta, tudi mi v uh, Evropskem parlamentu ne. Jasno je potrebno poudariti, da zagotovo ni humanitarna rešitev porazdeliti begunce po Evropi in jih prisiliti, da ostanejo v državi, eh, v katero se sploh niso naputili in katere družba jih ni pripravljena gostiti. Gospod Krasnodebski, vprašanje za vas eh, v okviru postopka modrega kartona. Boste odgovorili? Gospod Etrič, beseda je vaša. Hvala lepa za vaš govor. Eh, večinoma je bil ta govor dober. Ali bi se strinjali z mano, da je ena izmed eh, najgrozljivejših stvari, ki se je zgodila v času te begunske krize, ta, eh, da posamezniki uporabljajo slike teh obupanih ljudi in na ta način poskušajo spremeniti javno mnenje, namesto da bi se ukvarjali z dobrim nadzorom eh, na eh, mejah. Ljudje pa izrabljajo te